od parlamentarnih odborov. To bo tudi v zapisniku te seje, če nimate nič proti. Eh, dokler, bodo sprejeti, dokler bo sprejeta zapisnik, potem bo to imenovanje sprejeto. Hvala. Gremo naprej. Na naslednji.